Hvala lepa, gospa komisarka. S tem zaključujemo razpravo na to temo. Glasovanje bo na naslednjem zasedanju prihodnji mesec. Prehajamo na naslednjo točko in sicer ustno vprašanje Peking plus 15 izhodišča organizacije OZN za ukrepanje področja enakosti spolov. Avtorica vprašanja je Eva Brit Svensson. Izvolite. O sformulovanje pitanja. Prosim, če lahko zastavite vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Vprašanje pravic žensk je vedno zelo pomembno zame in zato mi je veliko veselje, kadar lahko o teh vprašanjih razpravljamo tudi tukaj na plenarnem zasedanju v tej hiši. V odboru za ženske smo sprejeli rezolucijo. Ta rezolucija eh, predstavlja stališče eh, parlamenta do pekinške platforme. Zahvaliti se želim vsem kolegom iz tega odbora za tako dobro sodelovanje, za tako tesno sodelovanje. Sprejem platforme leta 1995 na ravni Združenih narodov je eh, bilo zelo pomembno, zgodovinsko pomembno. Tako eh, imenovana platforma za ukrepanje je prvi formalni dokument te vrste. Ta dokument eh, celovito predstavlja pravice žensk in pa, njih, eh, in pa njihova stališče. In Evropska unija ima že dolgo tradi, eh, tradicijo. 48. leta smo eh, sprejeli univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah. Vsebuje 30 členov, ki se jih često citira in v drugem členu piše, čisto eksplicitno, da je treba zaščititi tudi pravice žensk. In znotraj EU ima enakost med ženskami in moškima jasno pravno podlago, tako v pogodbah kot v listini temeljnih človekovih pravic. Sedaj je potrebno eh, bolj konkretno sodelovati z Združenimi narodi in zagotoviti večjo enakost med ženskami in moškimi na vsem področju Eh, na vseh področjih. Evropski inštitut za enakost spolov iz Vilne bo en način, kako bolj profesionalno in bolj temeljito delovati na tem področju, kako bomo bolj lahko izkoristili izsledke zadnjih raziskav in kako bomo lahko našli bolj učinkovite politične rešitve. Veliko dejstev enostavno še nimamo in podpiram predlog, da imamo evropski nalog za zaščito. E, to predlaga špansko predsedstvo. V pekinški platformi je precej področji, ki so bistvenega pomena za naš uspeh. To so tudi tista področja, ki so najbolj zaskrbljujoča. Revščina bolj prizadene moške kot ženske. Potem neenak dostop do zdravstvenih storitev. Nasilje nad ženskami v več oblikah. E, neenakost v gospodarstvu. Delegacija osmih parlamentarcev bo šla v New York, da bo zastopala tam Evropski parlament. Spremljali bomo razprave in pogajanja. In te razprave in pogajajo predstavljajo en korak k oceni stanja, kako daleč smo prišli v zadnjih eh, 15 letih v primerjavi z cilji platforme. Resolucija, ki jo bomo sprejeli jutri, bo tista, ki jo bomo seboj vzeli tudi v New York. V odboru za ženske smo sprejeli eh, formulacijo, ki pravi, da so eh, spolne in reproduktivne pravice del eh, človeških pravic in da je to treba izboljšati eh, v Evropi in po svetu. Skupina Eh, Evropska ljudska stranke je zahtevala, da se o tem glasuje ločeno. Ampak vemo, da takrat, ko se želi ločeno glasovanje o nekem vprašanju, eh, da je takrat to vprašanje Eh, zelo pomembno in zato se ne bo o tem glasovalo skupaj z resolucijo. Z LSS se strinjam, da je ta eh, razdelek 8, 9 eh, bistvenega pomena, ampak bojim se, da želijo glasovati proti sprejemu tega odstavka in menim, da bi to bila škoda. Zavedam se, da imamo v Evropskem parlamentu različna mnenja, različna stališča, različne vrednete. To ni problem. Zato imamo tudi razprave. Ampak to besedilo je minimum. In mislim, da je to nekaj, kar bi lahko in bi morali vsi sprejeti. Nič drugega ni predlagano, da bi se del devet nadomestil. Zelo škoda bi bilo, če bi v, resolu, če bi v New York šli za rezoluciji, kjer ni niti absolutnih minimum eh, določen v, te, eh, v zvezi s tem vprašanjem. In to je ključno vprašanje tudi na globalni ravni. Prepričana in upam, da boste vsi lahko sprejeli to besedilo takšno, kot je. Kajti tu je napisano samo tisto, kar nam je povsem jasno. Vsem. In v tem procesu smo tesno sodelovali s tisoči organizacij žensk in eh, članicami. Ta dokument je zato široko zastavljen. Hvala lepa v imenu sveta Diego Lopez eh, Garido. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa Svensson. Zelo sem vam hvaležen za to, ker ste to vprašanje predstavili. Kot veste, špansko predsedstvo Evropske unije ima med svojimi prioritetami enakost med spoloma. Zelo jasne cilje smo si zastavili Eh, v zvezi s tem in želimo tudi v praksi izvajati ta koncept. Eh, direktiva o nediskriminaciji je dober primer tega, potem pa tudi še boj proti nasilju med eh, spoloma, potem pa še predlog za evropski nalog za zaščito, tako da bi zagotovili ustrezno zaščito. In zato smo zelo veseli, da je komisarka Redingova med nami, kajti ona je tista, ki je odgovorna za ta vprašanja, ki so povezana z enakostjo med spoloma. Zlasti na tistih področjih, kjer se to eh, povezuje z pravnimi vprašanji. Najprej naj eh, upravičim ministrico za enakost spolov eh, iz eh, španske vlade. Trenutno je v španskem senatu in poskuša spraviti skozi reformo eh, zakona o splavo. O tem se ravno kar razpravlja namreč v španskem parlamentu. Evropska unija je vedno ne sledila združenim narodom pri spodbujanju eh, enakosti med spoloma. Špansko predsedstvo bo na 54. sestanku eh, Eh, odbora za ženske predstavilo poročilo, veliko napredka je bilo narejeno, veliko ga še moramo narediti. In predsedstvo je zato povdarilo, da je treba zagotoviti boljšo informiranost in oblikovati bolj enotne indikatorje. 12 eh, indikatorjev je oblikovanih na podlagi pekiške platforme. To so eh, kazalniki, ki smo jih oblikovali v EU. Namen teh kazalnikov je omogočiti oceno eh, resničnega stanja v zvezi z enakostjo spolov. Eh, tu, področja, ki so pomembna, so mediji, človekove pravice, nasilje in špansko predsedstvo bo organiziralo tudi sestanek, kjer naj bi se pogovarjali o ženskah, medijih in stereotipih. Mediji so tudi eh, del eh, pristojnosti komisarke Redingove. Za zaključek. Vas želimo pozoriti na eno izjemno pomembno vprašanje, ki ga poznate. To pa je seveda gospodarska kriza. Gospodarska kriza je prinesla veliko škode in eh, predstavlja tudi oviro k večji enakosti med moškimi in ženskami. Ampak tu je še paradoks. Enakost med spoloma pa bi nam lahko pomagala, da se iz te krize izvlečemo. Enak dostop do delovnih mest bi lahko pozitivno vplival v tej zvezi. Če sem bolj konkreten, tu govorim o strategiji Evropa 2020. Institucije EU so jasno povedale, da bi želele, da bi ta strategija Evropa 2020 vsebovala v vseh delih tudi eh, dimenzijo eh, enakosti spolov, da se ta problematika vključi v eh, vsa področja. V eh, poročilo od lani Evropski parlament eh, zahteva od komisije in sveta, da se enako spolo vključi v strategijo 2020. Eh, svet EPSKO iz 20. novembra in pa neformalni svet za socialne zadeve v Barceloni sta podarila, da morajo države članice in komisija poskušati konsolidirati dimenzijo enakosti spolo v strategiji 2020. Skupaj s komisijo, komisija ima svoj program dela in ta program dela je, je bil vedno zelo pomemben. Torej, skupaj s komisijo bomo poskušali na podlagi programa dela eh, narediti določen napredek. predsednika Baroza in Van Rompuy sta tudi govorila o tem, morali bi predstaviti že en dokument do maja. Skupaj moramo še naprej sodelovati. Tu ne gre samo za vprašanje pravičnosti, ampak gre tudi za to, da uresničimo evropski duh. Evropska unija mora ostati referenčna točka po celem svetu. Hvala. Dobrodošla, gospa Vivian Reding, gospa komisarka, in dajem vam besedo v imenu komisije. Hvala, gospod predsednik. Zame je velika čast, da je moja prva intervencija ravno odgovor na vprašanja v zvezi z ženskami. Kot komisarka odgovorna za temeljne pravice menim, da so temeljne pravice tudi pravice žensk. Enakost med moškimi in ženskami se mi zdi tudi ena najstarejših eh, pravic. Z ganjenostjo se, eh, se spominjam, kako sem pred 15 leti eh, eh, kot mlada eh, ženska, kot mlada poslanka v Luksemburgu pripravljala pekinško platformo in sedaj smo tukaj in pripravljamo nadaljevanje eh, te pekinške platforme, kar pomeni, da smo sklenili krok. Ni mi treba tega podarjati. Vsi veste, da je enakost med moškimi in ženskami ena temeljnih vrednot Evropske unije in lahko računate, da bo komisija v celoti angažirana na tem področju. V letošnjem letu bom predstavila novo strategijo komisije na področju enakosti spolov. Eh, ta strategija bo eh, predstavljala nadaljevanje trenutnega terminskega načrta za enakost 2006-2010 in ko eh, bo začela delati 104. komisija o statusu žensk v Združenih narodih, to, ta bo tudi, o, ta bo tudi eh, označila 15. obletnico po Pekingu, torej tam bom tudi prisotna, ker bo to pomemben sestank in bom skupaj tam z predsednico sveta in obe bova govorili, to bo premjera, obe bova govorili na plenarnem zasedanju te komisije. Mislim, da je to zelo, zelo močan simbol. To bo tudi trenutek, ko bomo lahko izmerili na mednarodni ravni, ravni Eh, napredek, ki je bil dosežen na 12 področjih delovanja, ki so bila opredeljena v Pekingu. Lahko bomo pa identificirali tudi neenakosti. Čeprav smo dosegli določen napredek, so pred nami še vedno določeni izzivi. In moram reči, da Evropska unija je in bo os, eh, ostala podpornica delo Združenih narodov tudi na področju reforme eh, institucionalnih mehanizmov, ki poteka trenutno, ta vključuje uh, ustvaritev gender uh, eh, entity znotraj Združenih narodov. EU podpira tudi razvoj, ne samo v okviru uh, tisočletnih ciljev za razvoj. No, to je prav gotovo pomemben del. Za našega dela za 50 odstotkov ljudi na svetu, ampak zelo dobro vsi vemo, da brez pevka žensk razvoja ni in zato je enako s med moškimi in ženskami horizontalna politika v komisiji in za njo ni odgovorna samo eh, komisarka, ampak je to stvar, za katero so odgovorni tudi drugi komisarji v okviru svojih resorjev in področje odgovornosti znotraj EU, je, ampak tudi zunanja politika mora vsebovati to dimenzijo zlasti eh, politika sodelovanja, razvojnega sodelovanja. Izvajanje eh, platforme iz Pekinga eh, je bil pomemben korak. Potem, ko je bila platforma sprejeta in ko je bil akcijski načrt sprejet, potem se je se je začelo vključevati to dimenzijo v vsa druga področja znotraj EU. In to je tisti signal, ki smo ga dobili iz Pekinga takrat. In vpliv je bil neverjeten, zato ker smo v vseh naših državah članicah ugotovili, da Eh, se politika ne osredotoča samo na eh, specifične dejavnosti, ampak da je politiko enakosti spolo mogoče zaslediti na vseh področjih. Potem je ta platforma omogočala spremljati tudi napredek na področju uporabe kazalnikov, ki jih je svet razvil za večino eh, teh področji ukrepanja. 12 ukrepov, 9 indikatorjev zelo ponosni smo na to, zelo ponosni smo tudi na rezultate, ampak trije kazalniki pa še ostajajo. Te moramo šele oblikovati. In to je angažma, ki ga je sprejel svet v svojih sklepih. Svet je namreč odločen, da bo te kazalnike, ki še manjkajo, razvil. 15. obletnica platforme iz Pekinga je torej tu švedsko predsedstvo je pripravilo neke vrste bilanco Evropske unije o enakosti, svet je sprejel sklepe in Evropski parlament bo predstavil te dokumente. Ti dokumenti pa bodo našli svoje mesto tudi v okviru vseh drugih eh, politik, ki jih bo Evropska unija pripravila. Gospa predsednica in gospod predsednik sta omenjala strategijo Evropa 2020 in čisto normalno je, da bo, da bo v tem sistemu, ki bo pripeljal k oživitvi gospodarstva, mesto žensk pomembno. Kajti trenutno izgubljamo veliko delavcev zaradi staranja prebivalstva in zato sploh nimamo več izbire. Ženske morajo biti tiste, ki bodo vodile gospodarski razvoj. Ne gre več za vprašanje enakosti, ampak gre za vprašanje gospodarske politike. Čisto enostavno povedano, izbire tu ni. Ženske potrebujemo, če se želimo spraviti iz teh težav. In ti novi kazalniki nam bodo pomagali seveda pri tem in eh, v skupini na visoki ravni smo pripravili program dela. Ta program dela bo omogočal spremljati uporabo obstoječih kazalnikov in pa bo omogočal spremljati tudi ustvarjanje novih kazalnikov, ki jih še ni uporaba, eh, pomagal nam bo Evropski inštitut za enakost med moškimi in ženskami. In že od naslednjega tedna, in tudi to je simbol, ko bo sestanek v New Yorku isti trenutek, bomo v Vilni tudi odprli naš inštitut. Gospa predsednica, kmalo bom prišla k vam, po New Yorku bom prišla k vam, da se pogovoriva o strategiji komisije na tem področju. Torej, o strategiji na področju enakosti med spola, eh, spoloma. To bova delali skupaj, nekaj bova naredili za 50 odstotkov naših eh, državljanov in to, kar bova naredili, bo dobro. Hvala lepa, gospa komisarka. Torej, prevzemam predsedstvo govorimo v mačarščini, toliko v vednost. Pozdravljam gospod komisarko, pozdravljam eh, ministra, predsedujočega svetu. Naslednjih 14 govornikov bo govornic in eh, upam, da bo tudi to znak enakih možnosti. Besedo kar tako dajem gospe Kristi Klas. Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Svetovna konferenca žensk prihodnji teden v New Yorku je priložnost za to, da izpostavimo neko pravnost med moškimi in ženskimi v družbi na svetovni ravni. Zato mislim, da moramo tudi kritično gledati na trenutno stanje, na to, kar smo dosegli in kar še želimo doseči. Vse to bomo dali na tehnico. Izziv svetovne konference 15. junija 1995 v Pekingu je bil zagotoviti enakopravnost, razvoj in mir. In to je Tudi danes v Evropi je zelo konkreten oris teh ciljev. Smo na poti doseganja teh ciljev, eh, obenem pa vemo, da ta cilj ni enostaven. Priho pogosto prihaja do zastojev, do enosmernih ulic, v katerih se znajdemo in cilj moramo vse čas zasledovati, vse čas ga moramo imeti v mislih. Star nemški pregovor pravi, da mnogo poti vodi v Rim. Mislim, da je politika enakopravnosti tema, ki ne smem biti stvar glasovanj, stvar eh, tesnih večin, eh, temveč eh, mora biti enakopravnost nekaj, kar mora priti v možgane ljudi in to zahteva fleksibilnost, to zahteva tudi prepričljivost. In uh, gospa Svensson je v svojem poročilu izpostavila številne boleče točke, ki jih je že potrebno reševiti. Eh, odprava stereotipov, enako plačilo za eh, enako delo, preprečevanje revščine žensk, nasilje nad ženskami, eh, gospodarska kriza, ki ima še posebne posledice na ženskah in tako naprej. Tako to so področja, kjer moramo še kaj storiti. Zgolj izjave o, o željah in seznami želja niso dovolj. Moja politična skupina, je vsekakor potvorica tega, da ko govorimo o enakopravnosti, da govorimo enako o moških in o ženskah v takšnih primerih in upamo, da bomo zdaj z konferenco v New Yorku po konferenci v Pekingu lahko priča že večji stopnje enakopravnosti. Hvala lepa, gospa Klas. Eh, za minuto in pol ima besedo gospa Zita Gormaj. Gospa komisarka, spoštovani kolegi, obeležujemo 15. obletnico iz eh, platforme eh, za enakost med spoloma. In gre ne le za razmislek o tem, kar smo dosegli, ampak tudi o določitvi novih eh, ciljev. Leta 1995 je bil dosežen globalni konsens, na podlagi katerega so moški in ženske enakopravni, tako z socialnega, gospodarskega, pravnega in drugih vidikov. Ampak so številni cilji Eh, pekiške platforme še nedoseženi. V številnih državah ženske še nimajo eh, dovolj eh, oponomočenja in revščina ima še vedno ženski obraz. V 21. stoletju, celo v državah, ki so zelo razvite, smo vedno znova priča razpravam o temeljnih vprašanjih, kot so vprašanja spolnega zdravja in reproduktivnega zdravja. Pomembno je, da se ne odolujemo teh temeljnih pravic politične razprave, konzervativni napadi na človekove pravice eh, so zaskrbljujoči in vse to kaže, da je boj za pravice žensk še eh, daleč od končanega. To ne sme biti predmet kompromisa, ne smemo se zadovoljiti z najnižjim skupnim imenovalcem in v New Yorku čez nekaj dni si moramo prizadevati za to, da bodo vse ženske deležne enakih pravic in da bodo te pravice tudi zaščitene. In sama osebno bom to storila tudi pod motom moje telo, moja pravica in to je moto ki ga morajo prevzeti vse ženske v svetu. Hvala lepa, gospa Gurmaj. Naslednja govorica je gospa Parvanova, minuto in pol. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Eh, če pogledamo nazaj mm, na to, kaj je bilo doseženo 15, po, v 15 letih sprejetju mm, pekinške platforme, eh, ne moremo zanikati, da moramo še mnogo tega doseči. Še daleč smo od ciljev, ki smo se jih zastavili v Pekingu. E, stereotipi in neenakost e, je še vedno na delu posod. E, če želimo doseči cilje z te agende, potrebujemo na nacionalni in evropski ravni zanesljive in primerljive podatke o pekinških kazalnikih. Prav tako je potrebno pravočasno in sprotno spremljanje. Tu v Evropi nas čaka še veliko dela. Poglejmo si razmeri na trgu dela. Eh, prav tako moramo eh, zapolniti vrzel, eh, se pravi razlike v plačah med moškimi in ženskami, prav tako zastopnost žensk na vodilnih položajih, tako v zasebnih kot pri javnih organizacijah, prav tako neenakopravnost in diskriminacija proti ženskemu v veliki meri vodi do izključnosti in do revščine. In revščina je ključna determinanta zdravja. Feminizacija revščine ima velik vpliv tudi na fizično in duševno zdravje žensk. E, mašina, ženske iz eh, manjšin so v veliki meri tudi neuslišene. Eh, za romske eh, ženske je pričakovana življenjska doba deset let krajša od večinskega prebivalstva. Prav tako je smrtnost otrok desetkrat večja. Prav tako moramo upoštevati te razlike zaradi staranja prebivalstva. Razlike v pričakovanju življenjske dobe med ženskimi in moškimi bo privedla do še večjih gospodarskih in drugačnih težav za uh, samske ostarele ženske. In uh, v zaključek, gospa komisarka, naj vas pozovem k temu, da pripravite direktivo o boju proti nasilju nad ženskami. Vsi vas bomo podprli. Hvala lepa, gospa Parvanova. Naslednja Gospa Nicole Kill-Nielsen. Ena minuta. 2006. Od leta 2006 naprej OZN ugotavlja, da so najbolj ranljive in najrevnejše osebe tiste, ki so prve žrtve podnebnih sprememb. Ženske so tiste, ki so večina v obeh kategorijah. V podsaharski Afriki eh, je tako ali tako že veliko diskriminacije proti ženskam, kar zadeva uh, nadzor nad. Uh, zemljo, pa zaradi suše to še bolj ogroža njihovo eksistenco. Nedavno poročilo ugotavlja, da bo hm, v naslednjih 20 eh, letih ogromno ljudi zapustilo eh, svoje območja zaradi podnebnih sprememb, zaradi suše in to bo še povečalo nasilje nad ženskami v eh, begunskih taboriščih. V zadnjih letih niti eno poročilo o okolju ni omenjalo tudi eh, vidika spolov. In zato v imenu skupine zelenih pozivam, da Evropska unija in eh, države članice vključijo tudi vprašanje spolov v vse politike, ki zadevajo okolje. Hvala lepa, gospa Kil eh, Nilsen. Besedo pa ima gospa Marina Jana Kodakis, ena minuta malo manj kot stoletja, odkar so vse ženske dobile pravico do glasovanja v Združenem kraljestvu. Boj za pravice žensk ni nov pojav in tukaj bi se rada poklonila vsem organizacijam žensk širom sveta, ki se še vedno borijo za enakopravnost med moškimi in ženskami. Ženske želijo imeti možnost sprejemati neodvisne odločitve o svoji karieri, o svoji družini, eh, če se odločijo, da delajo v tradicionalno moškem poklicu ali če želijo, če želijo eh, skrbiti za otroke in delati doma. To, kar moramo resnično storiti, je, da opolnomočimo ženske. Mi kot konzervativci verjamemo v izbiro in za izbiro fleksibilnost za ženske in posledično tudi enakopravnost. Ali ne nameroma eh, počnemo to, da so ženske manj zaposljive, eh, če zahtevamo od podjetij, da ponujajo pravice, ki jih danes pač ne morejo zagotoviti. Enako ali eh, ženske odvračamo od tega, da bi ostali doma za otroci, ker mi kot družba to vrednotimo manj kot pa eh, plačano delo. Komisarka je upravičeno dejala, da moramo ženske spraviti ven iz recesije in nazaj na delo. Jaz pa pravim tudi, da potrebujemo več eh, delovnih mest v malih podjetjih in to se bo zgodilo. Na ta način, eh, z neustrezno zakonodajo, tvegamo, da bodo mala in srednje velika podjetja eh, propadla in s tem seveda dajemo tudi manj možnosti ženskam in manj eh, priložnosti za kakovostno življenje ki si ga zaslužijo. Hvala lepa. Besedo ima gospa Bicotto. Ena minuta. V poročilu švedskega predsedstva o Pekingu ni nobene omembe tega, da je status žensk v Evropi nekaj, kar ni slučaj. Je to, ker, zato, ker problemov ni ali zato, ker noče videti problemov. Dan danes imamo resen problem z eh, ženskami iz islamskega okolja, vključno s tistimi v Evropi. In več kulturnost je eno od načinov, kako se soočiti s temi problemi. Ja, sploh v luči toliko muslimanskih žensk v Evropi in širom sveta. Morda bi bilo potrebno lotiti se tega vprašanja, ne da bi bili eh, pretirano politično korektni. Mislim, da mora Evropa, evropejci moramo stopiti ob stran eh, muslimanskim ženskam v Evropi in jim pomagati pri emancipaciji v en glas moramo spregovoriti proti islamskemu fundamentalizmu. Te ženske s simbolom duhovne smrti, torej z popolno uh, popolnim pregrinjalom tančico, uh, na nek način zlorabljajo. Mislim, da moramo vse ženske obrovati pred to vrstno represijo. Uh, Hvala lepa, gospa Edit Bauer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 15 let po potrditvi pekinške platforme, sveda lahko govorimo o marsičem in verjetno bi bilo to koristno. Vendar le, pa bom govorila o našem domačem pragu. V rokah imamo samo eno orodje, to orodje je zakonodaja. Tekom teh 15 let je bil dosežen velik napredek v Evropski uniji in tudi v državah članicah. Zakonodaja, ki prepoveduje diskriminacijo, je namreč stopila v veljavo in to je pomemben korak naprej v smeri enakopravnosti. Seveda ne moramo biti zadovoljni z zakonodajo skupnosti, kako tudi ne z zakonodajo držav članic, pogosto ne, kajti ukrepi so pogosto neučinkoviti in zakoni pogosto hitro stopajo v veljavo, ampak ne prinesejo nobenega pravega rezultata. Dober mer tega je razkorak v plačah med moškimi in ženskami. Že 30 let imamo zakonodajo, ki naj bi to preprečevala, ampak v zadnjih desetih letih se te razlike niso kaj prida zmanjšale, celo povečale so se izvajanje zakonodaje je nekaj, kar je težko zagotoviti. Pravna sredstva so draga, pravni postopki so dolgotrajni in dragi. In eh, pogosto se izkaže, da tudi uradi, ki so pristojni za to področje, nimajo dovolj virov in sredstva na voljo in da pogosto ne počno drugega, kot da zgolj poročajo o stanju. Eh, letos bomo imeli tudi poročilo o stanju izvajanja ukrepov sprejetih na ravni EU. Seveda pa zakonodajni ukrepi eh, niso zdravilo za vse in zelo težko je tudi spremenjati ukoreninjenje stereotipe, ampak eh, učinkovitost zakonov je odvisna ravno od tega. Še zadnji stavek, če smem, priporočljivo bi bilo pregledati pot, ki smo jo prepotovali, treba pa tudi pogledati, kam smo namenjeni. E, moram reči, da veliko pričakujemo od strategije 2020, od e, nove strategije 2020, kakor tudi od strategije enakosti med spoloma. Hvala lepa, gospod Bauer. Naslednja govornica pa je Edith Estrela, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi vam, gospa komisarka. Izpostavili ste kar nekaj zelo pozitivnih sporočil in eh, podarili ste vašo pripravljenost ukrepati. In moram reči, da to, kar potrebujemo, je ukrepanje. 15 let po Pekingu smo priča čemu? Priča smo temu, da rezultati niso ravno ne vem kako navdušujoči. Ne gre zgolj za to, da ima revščina še vedno ženski obraz. Ne, gre tudi za to, da imajo nepismenost, eh, nizke plače, brezposelnost, tudi ženski obraz. Še vedno nimajo ženske enako pravnega dostopa do eh, izobraževanja. Prav tako so ženske prve žrtve eh, psihološkega, fizičnega in spolnega nasilja. Prav tako so premalo zastopane v politiki in tudi v, na vodilnih položajih v podjetjih. Z drugimi besedami, ženske nimajo v rokah moči in ne odločajo, ne v politiki, ne v gospodarstvu. Če hočemo, da bodo naše ukrepi za zagotavljanje enakopravnosti učinkoviti, potem potrebujemo najprej dobro diagnozo, ki temelji na primerljivih statističnih podatkih, ki bodo ustrezno uh, razdeljeni po spolih. To je to, kar potrebujemo, če želimo potem sprejeti tudi dobre ukrepe. Hvala lepa. Naslednja je gospa Jimenez eh, Beseril. Dve minuti. Hvala lepa in uh, eh, dobro večer vsem skupaj. Najprej ne povem, da nisem prišla sem v ta parlament, da bi eh, tukaj ploskala nedavno sprejetemu zakonu v Španiji, zakonu o splavu. Tukaj sem predvsem zato, da zaščitim življenje in eh, življenja žensk, ki so ogrožena zaradi nasilja med spoloma. Želim, da ženske živijo varno. 2. februar 2006 je parlament sprejel resolucijo, eh, ki zahteva ničelno eh, toleranco vseh oblik nasilja nad ženskami. Eh, države pozivamo k temu naj sprejme ustrezne ukrepe za boljšo zaščito žensk. Štokholmski program, ki ga je tudi potrdil ta zbor, eh, gre za program s področja svobode, varnosti in pravice eh, za vse državljane Evropske unije in prioriteta tega programa je tudi boj proti nasilju med spoloma. In tu od španskega predsedstva zahtevamo, da čim prej sprejmejo tudi ustrezno ureditev za eh, evropsko prepoved približevanja. Menimo, da mora tudi zaščita pred eh, nasiljem obstajati na evropski ravni, da ne sme poznati meja. Boj proti zlorabi žensk mora preseči tudi morebitne zakonodajne ovire, tako da bomo na koncu koncev znotraj Evropske unije lahko zagotovili ustrezno zaščito za ženske in eh, njihove otroke. Zato pozivam svet in komisijo naj eh, storite kar se le da, da bi končno sprejeli evropski eh, nalog za zaščito, kajti to bo vsega kar pripomoglo k izboljšanju situacije žensk. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Garcia Perez, ena minuta. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Pred 15 leti je 30 tisoč žensk spregovorilo v en glas, da bi šli v smer poštenejše, bolj enakopravne družbe. Prišle so z vseh koncev sveta, z vseh ideologij in kultur, ampak enotne so se bile pri svojem cilju, namreč boj za enakopravnost žensk, za ustrezno družbeno in politično participacijo žensk, za uh, pravičnejšo delitev bremen. Eh, tudi za zagotavljanje eh, spolnega in reproduktivnega eh, zdravja. To so cilji, ki so še kako relevantni danes in veliko dela nas še čaka. No in zato v tej resoluciji tudi omenjamo kritična vprašanja, kot je potreba po tem, da Evropska komisija pripravi akcijski načrt, ki temelji na pekinškem programu in da tudi dosežemo napredek na področju splošne politike enakosti med spoloma. Evropa je lahko referenčna točka za preostali svet, kar zadeva enakopravnost, ampak naša prizadevanja mora upoštevati tudi dejstvo, da je veliko žensk izven Evropske unije, ki ne uživa nekakršnih eh, temeljnih pravic, tako da tudi za njih moramo delati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Garcia Perez, naslednja je Marija Nedelčeva voudrais saluer eva britt svensson pour la rédaction de cette résolution sur le programme d'actions. in moškimi. Ta razlika se kaže tako v plačah, kot tudi v usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Lahko bi naštela še številne druge primere. Ogromno je bilo leženo v boj proti tem neenakostim, vendar nažalost še nismo dosegli vseh ciljev iz načrta 15.15. Še enkrat, nima smisla opredeljevati ciljev, kajti cilji so nam vsem znani, sedaj je čas, da jih začnemo izvajati. Evropska unija bi morala v okviru akcijskega načrta Združenih narodov opredeliti svoje cilje, sicer v okviru treh stebrov. Moramo imeti kratkoročne cilje, kar pomeni, da je treba preučiti vsa občutljiva področja, zdaj se tiste, ki se nahajajo v težavnem gospodarskem in finančnem položaju. Prav tako je treba opredeliti jasne kazalce, s katerimi bomo lahko merili vpliv krize na zaposlovanje in gospodarsko-ekonomsko stanje žensk. Poleg tega pa je treba poštevati tudi okoljska gospodarska, finančna in tudi druga vprašanja. Na nacionalni ravni je treba zagotoviti redno spremljanje in posodabljanje statističnih podatkov, ki jih imamo na voljo. Prav zaradi tega bi morali redno posodabljati kazalnike, ki so opredeljeni v akcijskem načrtu Peking. Mislim, da je treba pri teh kazalnikih upoštevati tudi socialni in politični kontekst. Če bomo upoštevali ta oba vidika, bomo lahko zagotovili evropsko koherentnost, ki je nujno potrebna za doseganje skupnih evropskih ciljev. Na dolgi rok pa moramo poskrbeti za vključevanje enakopravnosti ženskih in moških v vse politike. Predvsem pa morajo države članice izmeniti najboljše prakse in zagotoviti to, da bo načrt Evropske komisije skladen z začrtanimi programi. Če bomo dosledni na vseh teh treh ravneh, bomo morda imeli možnost, da dosežemo vse zastavne cilje. Hvala lepa, gospa Nedelčeva. Naslednja ima na voljo eno minuto, gospa Silvija Kosta. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospa komisarka. Peking 15 plus se letos sooča z finančno gospodarsko krizo, s krizo zaposlovanja, ki jo doživlja tudi Evropska unija. Vendar se mi zdi, da bi ta kriza lahko bila tudi priložnost za to, da še enkrat preučimo načine dela, socialne politike in tako naprej. Evropska unija bi morala v okviru projekta Peking petnajst plus opredeliti številne dejavnosti tudi s pomočjo mikrokreditov usklajevati je treba poklicno in zasebno življenje mislim da bi morali sprejeti tudi direktivo o starševskem dopustu spodbujati je treba tista podjetja ki zaposlujejo mlade in ženske potrebujemo novo direktivo ki se bo borila tudi proti trgovini z ljudmi v strasburu smo prejšnji teden sprejeli takšno resolucijo. Ženskam je treba dati več pristojnosti zlasti v revnih državah v Afriki. Skupaj z ženskami bi morali vzpostaviti euroafriško zavezništvo. Lepo bi bilo in s tem se obračam na komisarko in predsedujočega, če bi Evropska unija pri združenih narodih lobirala za to, da bi afriške ženske, ki se borijo za mir, dobile nagrado le tako bomo odpravili konflikt in revščino. Hvala. Hvala lepa. Za eno minuto naslednja Silvija Gion. Hvala lepa. Danes govorimo o enakopravnosti med ženskami in moškimi 15 let potem, ko je bila organizirana prva konferenca na to temo. Rada bi spostavila, da so ženske še vedno prve, ki trpijo zaradi pomankanja. Ženske V Franciji zastopajo kar 85 odstotkov delovne sile, ki je zaposlena za določen čas. Ženske imajo tudi dostop do pokojnin, ki mu omogočajo borno preživetje. Enakopravnost med ženskami in moškimi je še vedno samo teoretična. Ženske nosijo večje breme, tudi kar zadeva samo družinsko delo. Ženske morajo tudi delati veliko več, če želijo zaslužiti enako kot moški. Te neenakosti je treba odpraviti tako na trgu dela kot tudi na ravni družin. Mislim, da bi morali oblikovati socialne politike, ki ustrezajo ženskam. Mislim, da so ti cilji v okviru Peking 15 plus utopični in se o njih vedno samo pogovarjamo. Lepa, gospa Gujo. Zdaj pa za eno minuto. Ilija Blinkevičiute. Hvala lepa. Enakost med spoloma je pomemben cilj za Evropo. Tukaj lahko tudi upoštevamo enakost kot pogoj za doseganje rasti zaposlovanja in podobno. Nekako ne moremo biti zadovoljni z obstoječo situacijo uveljavljanje platforme z Beijinga plus 15 eh, kaže, da še nismo dosegli ciljev. Seveda je treba upoštevati te kriterije tudi v nacionalnih eh, strategijah, še vedno nimamo dovolj zanesljivih in primerljivih podatkov, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni, ki so potrebni za določanje kazalnikov oziroma socialnih kazalnikov glede položaja žensk. Zato se bomo ukvarjali z vzpostavitvijo primerljivih podatkov in s tem tudi s pospešili uveljavljanje platforme iz Pekinga plus 15. Hvala lepa. Hvala gospa Blinkevičute. Zdaj pa prihajamo na prijave poslancev v Catch the Eye. Gospa Maginec ima besedo za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, in hvala za prispevke. Pred kratkim sem bila na sestanku visoke skupine za delavke ženske, ki so dosegle najviše funkcije in so razmišljali o tem, kako bi tukaj napredovali. Želela bi si, da kolegi na levi ne bi se ne bi smejali, dragi britanski prijatelji. Hvala lepa. Opravičujem se, da sem to morala narediti, vendar ni zelo prijetno, če se kdo smeje, ko poskušam govoriti. Mogoče pa celo nekdo želi slišati, kaj imam zapovedati. Naj še enkrat povem, da smo preveč časa porabili za to, da ženske potiskamo v poklice. In nismo gledali kateri poklici so to in kakšen je položaj moških tukaj. Ženske niso bile dovolj plačane in eh, nasplošno ljudi premalo plačamo, naprimer za čiščenje. Če si pogledamo, kako eh, je treba porazdeliti plačila na različnih ravneh, bomo zadeve bolje rešili. Moramo se lotiti te zadeve, če hočemo doseči resnično enakopravnost. Govorili smo tudi o vlogi ženske v kmetijstvu igrajo seveda veliko vlogo, vendar ta ni cenjena in to je pomemben aspekt naših reform v kmetijski politiki. Mnogi ženske prispevajo k tej razpravi, vendar pa moram biti iskreni, kdo ima od vas otroke, ki so odvisni od nas, bi lahko delali to, kar počnemo. In veliko je takih ljudi, ki ne morejo opraviti določenih vlog zaradi omejitev. Včeraj smo slišali nekaj, kako je, je z ženskama v Iranu in mislim, da bi morali v tej hiši tem ženskam nuditi podporo in spodbudo. Hvala lepa. Ste pa za eno minuto. Gospa Tikal. Gracias, signor presidente, madam commissioner. Egalitate de šanse dintre bărbați și femei este un principiu fundamental. Hvala lepa. Enakopravnost med moškimi in ženskami je temeljna vrednota Evropske unije in se najde tudi v, v zakonodaji skupnosti. 26 odstotkov, 25 odstotkov v parlamenti, 26 odstotkov v vladah in 30 odstotkov v podjetjih so bile ženske, 80 odstotkov ženske na univerzah. Eh, 81,3 odstotke ženske je zaključila vse srednješolsko izobrazbo in 50 odstotkov, vse 50 odstotkov študentov je ženske. Imamo pa 60 odstotno zaposlenost, ki je cilj za leto 2011, vendar pa se težave pojavljajo pri vsega materah samohranilkah, eh, ki morajo nameniti čas za svojo poklicno kariero in tudi za družino. In tukaj se spostavljajo velike težave. Naj omenim tudi eh, vrtce. Otroci starejši od treh let bi morali priti vrtce, vendar se to ne dogaja. Hvala lepa za eno minuto. Gospa Figerejdo za eno minuto. Ko se pod predsedujoči, gospa komisarka. Kmalo bo stota obletnica dneva ženske in še vedno imajo ženske velike težave v svojem življenju vsakodnevnem življenju. Imajo slabša delovna mesta, prej jih odpuščajo, prej jih doseže revščina. Ženske so izpostavljene nasilju doma in tudi zunaj doma. Pogosto se soočajo z revščino. Ženske so torej prve žrtve kriz. Tega se zavedamo v našem parlamentu. In zato smo v naši resoluciji vključili odstavke, ki povdarjajo te probleme ženske. To so vse zadeve, ki so pomembne za dobrobit žensk na evropski ravni, kot tudi v svetu. Treba je odpraviti stereotipe neenakopravnosti in eh, vzpostaviti resnično enakopravnost. Hvala lepa za eno minuto definite de platforma de la beijing aktivnosti definirane v Pekingu so se nanašale na izboljšanje položaja žensk. Po 15 letih ugotavljamo, da se zadeve niso veliko spremenile cilji tisočletja, tudi niso bili doseženi na tem področju. Ženske trpijo zaradi nasilja doma, zaradi spolnega suženstva. Ženske doživljajo nočne more povsod po svetu. Evropska unija se mora tukaj bolj prizadevati, potrebujemo kompleksno strategijo, da se borimo proti uh, Eh, izboljšav na področju izobraževanja, zmanjšanja nasilja, nasilja nad ženskami, je tudi učinek faktorjev, ki jih moramo odpraviti. Hvala lepa. Hvala lepa za eno minuto. Gospod Povenmajer. Hvala, gospod predsedujoči. očitno dober znak, da moški niso diskriminirani v tej ženski razpravi. Peking ima eno rdečo nit, to je nediskriminacija in to je dobro. Ženske ne bi smeli biti v slabšem položaju v odnosu do moških brez ustreznih razlogov, vendar pa ženske kvote in pozitivna diskriminacija za me nista smiselna. Za me je pomembna kvalifikacija, ne pa spol zato tudi zavračam imenovanje komisark v Evropski komisiji. Namesto, da se ukvarjamo s kvotami, se bi se morali ukvarjati z resnično diskriminiranimi ženskami v Evropi, da spuščamo, da muslimanske ženske še vedno živijo v paralelni družbi in da je zatiranje ženske nasilje nad ženskami nekaj vsakodnevnega. Ženske ne morejo odločati o oblikovanju svojega življenja, to se začne že pri oblačenju, pri izobraževanju, pri izbiri poklica in pri izboru moža. Muslimanske ženske so se obrnile na nas in zaprosili, da se tudi nekaj spremeni, ki je Evropa človekovih pravic, ko jo potrebujemo. Morali bi nehati z pseudodiskusijo o kvotah, moramo odpraviti resnično diskriminacijo, ki se dogaja v Evropski uniji takšna diskriminacija resnično nima mesta v naši družbi. Hvala lepa za eno minuto, gospa Šuplajšikova. Hvala lepa, predsedujoči. Če ne bi bilo vas in mojega predhodnika, bi govorile samo ženske o enakopravnosti žensk. Prav gotovo je to ena najpomembnejših tem sodobne družbe in združem, strinjam se s kolegico Svensonovo, da potrebujemo enakost na vseh ravneh. Poleg je nadaljne neenakopravnosti med moškimi in ženskami. Je treba razviti tudi ustrezne kazalnike nasilja nad ženskami in podobno. Zato je potrebno izboljšati koordinacijo z zbiranjem primerljivih podatkov iz držav članic, tako da bi lahko države tudi bolje sodelovali z Eurostatom. Evropska unija pa je vendarle ena od eh, vodilnih entitet na področju zagotavljanja enakopravnosti med moškimi in ženskami. Imamo dobre izkušnje, ki jih lahko delimo z svetom in jih lahko širimo drugam. Kmalo bomo praznovali 20, upam, da bomo ob 20. obletnici konference v Pekingu lahko zabeleži boljše rezultate za eno minuto. Gospa Verbe. Geschlechter. Enakopravnost med eh, spoloma je osnovno načelo Evropske unije, to je zapisano v pogodbah, eh, na spletnih straneh in se pogosto citira. Zato se sprašujem, zakaj o tem vse čas govorimo. Ravno zato, ker ni pravega uveljavljanja v praksi. Veselim se že tistega dne, ko nam ne bo več treba o tem govoriti in ko bo načelo enakosti med spoloma v vsakodnevnem življenju resnično tudi uresničen. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Verman. Za svet, gospod eh, Lopez Garido. Hvala, predsedujoči. Lahko se. Pridružim se jim pred govornicam. Večinoma je šlo za ženske govornice, če izpustimo gospoda Obermajerja, ki govori kot moški. Z njim se lahko samo deloma strinjam, to boste prav gotovo razumeli. Izjave so izraz nove etape, ki se je začela v Evropski uniji, tudi kar zadeva enakopravnost med eh, spoloma. Se ne gre samo za to, da bi bilo to dobro samo za ženske, to bi moralo prinesti prednosti tudi moškim. Enakopravnost je namreč eh, osnovno načelo za skupno bivanje zato sem pričakoval, da se bo javilo prav toliko moških kot tudi žensk v tej razpravi, ker gre za vprašanje, ki se tiče naš, nas vseh. Komisija je izbrala dobro temo, ko se je odločila, da se bo ukvarjala z enakopravnost med spoloma. V Lizbonski pogodbi piše, da je treba zagotoviti enakost med spoloma v osmem členu pogodbe o delovanju Evropske unije tudi eh, piše, da mora biti vodilo pri vseh politikah enakost med spoloma. To torej kaže, da gre za temeljno vrednoto Evropske unije, gre za jedro našega političnega delovanja, tako je zapisano v pogodbah, zdaj pa je treba seveda uresničiti to, kar piše v pogodbah. Špansko predsedstvo to namerava storiti v svoji vlogi Svet eh, seveda tukaj računa za sodelovanjem komisije. Včeraj smo govorili za komisijo v Madridu, tudi Vivin Redik, pristojna komisarka je bila prisotna. Komisija je povedala, da si želi dobiti od predsedstva nove spodbude v tem procesu 8. marca na dan žena bomo imeli pomemben dogodek. Evropski parlament bo imel eh, razpravo o eh, listini o pravicah žensk. Ta bo v središču razprav. Tudi odbor za socialne zadeve se bo ukvarjal s vprašanjem enakosti med spoloma pri vključevanju v poklicno življenje, pri socialni koheziji in odpravi nasilja nad ženskami. To se mora resnično končati. To je največja eh, težava, ki jo ugotavljamo v naši družbi. Zato se moramo, moramo proti temu boriti. Boj proti neenakopravnosti bo velik dosežek. To bo velik dosežek, kjer se zanašamo na sodelovanje komisije in parlamenta. Hvala lepa. Gospod Lopez Garido, zdaj pa v imenu komisije gospa Reding. Gospod predsedujoči, direktive o enakosti so se začele razvijati v 70-ih letih in od takrat so mnogo direktive ne le spremenile zakone v držav šencah, se tam tudi ni bilo ustreznih zakonov, tako da so se s temi direktivami zakoni šele spostavili. En zakon je o enakosti med moškimi in ženskami na vseh ravnih družbenega življenja. Še vedno pa in prav imate, ugotavljamo, da imamo dobre zakone, vendar pa praksa temu ne sledi. Zato verjamem, da je prvo, kar moramo storiti, ne da spostavljamo novo zakonodajo, ampak poskrbeti za to, da se zakoni resnično izvajajo. Sanjam o dnevu, ko bomo imeli tukaj razpravo in bo govorilo 50 odstotkov ženskih in 50 odstotkov moških. Moje sanje so tudi da ne nekega dne ne bomo več potrebovali mednarodnega dneva žena, ker ne bo več nobenih problemov z neenakopravnostjo. Sveda je lepo sanjati in imeti sanje, vendar pa se je treba lotiti prakse. Zato sem tudi zelo hvaležna španskemu predsedstvu, ki je postavilo vprašanje žensk na vrh svojega seznama prioritet. Skupaj s kolegi v komisiji poskušamo doseči, da bo enakopravnost med spoloma našla pot v vseh eh, zakonskih eh, aktih. Eh, skupaj s kolegom Andorjem, ki je pristojen za zaposlovanje, bomo poskrbeli za to, da bo to vključeno tudi v program za leto 2020. Kot sem že povedala, bom sodelovala z odborom za ženske na novi strategiji za enakopravnost. Kjer bomo obravnavali vprašanja neenakove plače in nasilje nad ženskami na vrhu seznama za razpravo. To so vprašanja, ki jih moramo strukturno rešiti. So pa tudi družbena vprašanja, ki se ga zelo globoko v našo družbo in ki jih moramo rešiti s pomočjo ženskih organizacij, ministrov v državah članicah, s pomočjo nacionalnih zakonov, evropske zakonodaje. In to je vprašanje nasilja nad ženskami. Tako da bo to v spredju našega dela. Pa vendar, gospe, ko bo vaša močna delegacija odpotovala v New York na praznovanje 50. obletnice pekinške platforme, moramo biti 15. obletnice pekinške platforme, moramo biti vendarle ponosni, ker smo nekaj le dosegli. Seveda še nismo prišli do konca Mavlice, kjer so naše sanje, vendar smo nekaj naredili in naše delo bo pomagalo tudi ženskam na drugih kontinentih. In to bo tudi tema njujorškega zasedanja. Ne bomo si pogledali samo, kaj počnejo evropske ženske, ampak tudi, kaj lahko evropske ženske, evropske politike, razvojne politike naredijo za ženske na drugih celinah. In v tem smislu je tudi listina o temeljih temeljnih eh, pravicah, ki je čudovita listina, da bi to moral prebrati vsak otrok v evropskih šolah. S tem bi se moral ukvarjati vsak študent na naših univerzah, ta listina temeljnih pravic. Resnično postavlja piko na i. Ni nobene razlike med moškimi in ženskami. Enaki so. To see In zato je naša odgovornost, da poskrbimo za to, da se zadeve uredijo in da izvajamo zakone, ki jih obstajamo. Kadar se to ne zgodi, moramo pozdigniti glas, ne samo tukaj v Evropskem parlamentu, ampak tudi v državah članicah, kjer moramo opozarjati na probleme, ki se pojavljajo in niso rešeni. Ne smemo biti tiho dokler problemi ne bodo rešeni. In zato pozivam tudi vse moške v Evropskem parlamentu, dodajte svoje glasove glasovom žensk v parlamentu. Okay. Prav, gospa komisarka, pravi predsedujoči. Predsedujoči ne sme komentirati, torej ne bom komentiral. prav s tem smo zaključili to točko dnevnega reda. Ob 11.30 bomo glasovali o resoluciji na to temo, zdaj pa prehajamo na govore v skladu z 150. členom. Gre za enominutne govore. In zdaj imajo prednost tisti govornik,